Gospod Kovačev. David. Gospod David, lahko me kasneje povabite na pivo, ampak zdaj moramo glasovati. Mario. Začeli bomo z um, vplivom finančne in gospodarske krize na človekove pravice. Poročevalka je gospa Vajdere. Gospa Vajdere, želite kaj povedati? Ja, medtem ko kolege prihajajo, bi želela povedati nekaj besed, če dovolite. Zelo sem uh, hvaležna za dobro sodelovanje z vsemi udeleženimi stranmi. Eh, poročilo obravnava inovativno temo, z velikim veseljem sem se z njo ukvarjala, veliko je bilo predlogov sprememb 124. Ti dokazujejo, da je poročilo zbudilo veliko zaupanja tudi med kolegi. Vsi so podprli izvorno besedilo poročila In zato se ob tem trenutku zahvaljujem Marite Šake, gospodu Davidu, eh, Tavarešu, Vržja in pa Čelsu Tanaku, poročevalcem v Senci. Njihovi prispevki so res bili zelo dragoceni, zdaj je poročilo veliko boljše. Zahvaljujem se tudi odboru za razvoj. Veliko predlogov sprememb je bilo uloženih. Zahvaljujem se tudi gospe Bobič in pa Ovasis za njuno pomoč. Cilj poročila je, da bi našli nemudne rešitve za najhujše probleme človekovih pravic. Upam, da bo poročilo prispevalo k izboljšavi stanja človekovih pravic po svetu. Hvala lepa vsem kolegom in hvala lepa za njihovo sodelovanje. Hvala lepa. Hvala. Glasujemo. Predlog spremembe 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani. Vzdržani zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 63 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 66 za, proti Sežani, sprejeto. 69 za, proti Ustežani, zavrnjeno. 70 za, proti Ustežani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti Ustežani, sprejeto. 73 za, proti Ustežani, zavrnjeno proti vzdržani zavrnjeno, 74 za, proti vzdržani sprejeto, 75 za, proti vzdržani zavrnjeno, 76 za, proti vzdržani zavrnjeno, 77 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto, 79 za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen. Zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe ena za, proti vzdržani sprejeto, kompromis pet za, proti vzdržani sprejeto, kompromis šest za, proti vzdržani sprejeto, 88 za, proti vzdržani zavrnjeno. Ustni predlog spremembe 2 za, proti vzdržani sprejeto, 89 za, proti vzdržani zavrnjeno, 90 za, proti vzdržani zavrnjeno, 91 za, proti vzdržani zavrnjeno, 92 za, proti vzdržani zavrnjeno, 93 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno, 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 95 za, proti, vzdržani, sprejeto, 96 za, proti, vzdržani, sprejeto, 97 za, proti, vzdržani, sprejeto, 98 za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani zavrnjeno, 99 za, proti vzdržani sprejeto, 100 za, proti vzdržani zavrnjeno, 101 za, proti vzdržani sprejeto. Preverili bomo elektronsko. Predlog spremembe 101. Konec glasovanja. Oprostite, nimam seboj kartice, ampak glasujem s skupino socialistov, v tem primeru sem za. Ne poznamo skupine socialistov, poznamo samo evropejce sprejeto 29 proti 28. 102 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 104 za, Dafür. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 105 za proti vzdržani sprejeto, 106 za, proti vzdržani zavrnjeno, 107 za, proti vzdržani sprejeto, 108 za, proti naj bi bil zavrnjen, ampak zdi se, da je sprejet, tako da bomo preverili elektronsko. Predlog prejem v 108. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 proti 42. Sto devet za, proti, zdržani, sprejeto. Sto deset za, proti, zdržani vzdržani sprejeto, 111 za, proti vzdržani sprejeto, 112 za, proti vzdržani zavrnjeno, 113 za, proti vzdržani zavrnjeno, 114 za, proti vzdržani sprejeto, 115 za, proti vzdržani zavrnjeno. Glasovali smo o 115. Glasujemo elektronsko. Kon glasovanja. Konec glasovanja. 26 proti 35 zavrnjeno. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 in 124 za, proti vzdržani sprejeto, 9 za, proti vzdržani zavrnjeno, 10 za, proti vzdržani sprejeto, 11 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj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 proti, vzdržani, sprejeto, predložen bo 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto, 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, 32 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Ist geschlossen. Konzlasovanja. 30 proti 29, sprejeto, vse sem vedel. 33 za,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 bistven je glas bivšega predsednika. To popolnoma spremeni razmerja. 33 zavrnjen, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Abstimmungsgeschlossen konec glasovanja. 32 do 34, zavrnjeno. 35 dafür. 35 za, proti, vzdržani sprejeto. 36 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa 41 in 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konec glasovanja. Štiriintrideset proti trideset sprejeto. 44 za, proti vzdržani sprejeto, 45 za, proti vzdržani zavrnjeno, 46 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 12 za, proti vzdržani sprejeto. Predložimo več 49 za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, pet za, proti, vzdržani, sprejeto, šest za, proti, vzdržani, sprejeto, sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno, osem za, proti, vzdržani. Še enkrat predlog smembe 8. Kdo je za? Proti. preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 31 proti 35 zavrnjeno. DV1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. DV2 za, proti, vzdržani, sprejeto. DV3 za, proti, vzdržani, sprejeto proti stežani. Bomo preverili elektronsko. Tukaj v srednjem polju se slabo udeležujete glasovanja. Konec glasovanja. 21 proti 46 zavrnjeno. 94 za. Proti. Stržani. Sprejeto. 5 za. Proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 12 za, proti. To bomo preverili elektronsko. 9.12. Abšemo izkišlazen. Konec glasovanja. 34 proti 33 sprejeto. D13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. D14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. D16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani vzdržani zavrn, eh, sprejeto, 18 za proti vzdržani sprejeto, 19 za proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. 25 proti 41 zavrnjeno. Lahko glasujemo v svežnju od 9.20 do 9.25. Ja. Kdo je za? 20 do 25. Prav pa ločeno. 20 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 9.21 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 9.22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9.23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9.24 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sedaj pa elektronsko glasovanje o osnutku poročila. Konec glasovanja. 47 glasov za, 3 proti, 17 državnih glasov. Poročilo je sprejeto, čestitamo gospam Vajdere. Zum Bericht Kroatien Sedaj pa celovito poročilo komisije o spremljanju Hrvaške. Poročevalec je Libor Ruček. Želite še kaj povedati? Ne, potem lahko kar izrečemo sodbo. Predlog spremembe 4 za, proti, stržani sprejeto. 6 za proti, zdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, zdržani, sprejeto, 8 za, proti, zdržani, sprejeto, 9 za, proti, zdržani, sprejeto, 10 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. 34 proti 26 sprejeto. 11 za, proti vzdržani sprejeto. 12 in 13 za, proti vzdržani zavrnjeno. 14 za, proti vzdržani sprejeto. 16 za, proti vzdržani vzdržani sprejeto, 17 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 1 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto, predvsem je besede 20 za. Ja, dan, please, you have the floor. Izvolite besedo. Imam ustni predlog spremembe k kompromisu 2. Prebrala bom. Poziva Evropsko unijo naj v sodelovanju z komisijo vzpostavi mehanizem po vstopu, takšen, mehanizem bi naj zagotovil trajnostni značaj reform pravosodja, boja proti organiziranemu kriminalu in povdarja zavezo Hrvaške, da bo še naprej izvajala reforme. To je del mojega predloga sprememb, ki pa ni vsebovan v kompromisu dve. Tako da mislim, da imam pravico do tega, da glasujemo o mojem predlogu spremembe. Gospod poročevalec, sem proti mehanizmu spremljanja za Hrvaško po 1. juliju. To ni samo moje mnenje, to je tudi mnenje poročevalcev v senci. Ampak vseeno, če želi Gospa Makovej, da o tem glasujemo, lahko o tem glasujemo. Gospa Nejc, predsednik, prostite, sem za uh, svobodno sprejemanje pobud med nami, ampak gospa Makovej je že včeraj izgubila, izgubila pri tej točki in sedaj to ponovno vnaša skozi ustni predlog spremembe. Mislim, da ne bi smeli tako postopati. Zato mislim, da bi morali ta ustni predlog spremembe razglasiti za brezpredmeten. Sicer lahko gre to v nedogled. Also, Sie haben gesagt, dass Sie gegen die Abstimmung darüber sind konec. Torej vi, gospod Nec, ste proti temu, da o tem glasujemo. Rekla sem, da bi mi bilo ljubše, če ne bi glasovali. Če pa kolege menijo, da bi morali glasovati, potem vas želim samo opozoriti. Če bomo začeli tako postopati, potem bo to šlo v nedogled. Look, Mrs. McAvey, if one member said... Gospa Makovej, če en poslanec pravi, da o tem ne bi smeli glasovati, potem o tem ne bomo glasovali. Takšno je pravilo. Ampak, ker ni uradnega govora, lahko o tem glasujemo. Gospod Salafranka. Gospod predsednik, pomembno je, da pojasnimo to postopkovno vprašanje. In sicer predlog ustnega predloga spremembe se strani nekega poslanca. Uh, v odboru ponavadi nismo tako strogi kot na plenarnem zasedanju in zato potrebujemo vendarle večinsko podporo takemu oralnemu predlogu. Vendar pa v primeru, ko um, gre za kompromisni predlog, kot je to v primeru gospe Makovej, uh, ne bi smeli tega sprijeti, če je to v nasprotju z predlogi sprememb, ki so že bili sprijeti ali ne. Sedaj pa, če mm, gospa želi, da o tem glasujemo, se moramo mi izreči, ali se s tem strinjamo ali ne. Mislim, da bomo večinoma proti. Ja, to je ravno to, kar sem predlagal tudi sam. Formalnega ugovora ni, tako da glasovali bomo in vas sedaj sprašujem, kdo je za ustni predlog spremembe gospe Makovej. Kdo je proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 27. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. socialisti ste glasovali za ali proti? Ne, torej je to zavrnjeno. 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani zavrnjeno, 33 za, proti vzdržani zavrnjeno, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 44, 45 in 46 za, proti, vzdržani, sprejeto, 47 za, proti, vzdržani, sprejeto, 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 49 za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak bomo še enkrat preverili elektronsko. Konec glasovanja. 37.27 sprejeto, kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejeto kompromis pet za, proti, vzdržani sprejeto. 56 za, drugi del za. Drugi del. Prvi del je postal brezpredmeten, ko smo sprejeli kompromis pet. 56, 2. 56, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Spet ni jasno. Vredno sprejeto. Glasujemo elektronsko. O predlogu spremembe 61. Konec glasovanja. 33 proti 32 sprejeto. 62 za, proti, vzdržani sprejeto. 2 za, proti, vzdržani sprejeto. In še glasovanje o celotnem poročilu. Kdo je za? No, glasovali bomo elektronsko. Ja, Konec glasovanja. 60 glasov za, 2 glasova proti, 4 vtržani glasovi. Poročilo je sprejeto. Čestitam gospodu Ročku. Tako, zdaj pa pogledamo, kako bo z Islandijo in z gospodom Predo. Preda, no, Želite kaj povedati? Ne, kompromis ena za, proti, vzdržani sprejeto. Šest za, proti, vzdržani zavrnjeno. Osem za, proti, vzdržani sprejeto. Devet za, proti, vzdržani sprejeto. Enajst za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis dve za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. 18 za proti vzdržani sprejeto. 19 za proti vzdržani zavrnjeno. 20 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 4 za proti proti, vzdržani sprejeto, 24 za, proti, vzdržani sprejeto, 25 za, proti, vzdržani sprejeto, 26 za, proti, vzdržani sprejeto, 27 za, proti, vzdržani sprejeto, 28 za, proti, vzdržani sprejeto, proti vzdržanju. Liberalci ne sodelujete pri, glaso pri glasovanju? Prosim, ponavljamo. Za. Ponavljamo. Za. 28. predlog spremembe za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Ustni predlog spremembe 3. Preverjamo predlog spremembe 28. Die Liberalen haben diesmal zugestimmt. Sie so to podprli. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 35 proti 27 sprejeto. Ustni predlog spremembe 3 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 32 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 6 za. Prosim. Vedno z ustnim predlogom, ko je to tu zapisano. Skupina zelenih ugovarja ustnemu predlogu spremembe. Ja, dan kan vi nur den kompromis. Dobro, potem bomo pa glasovali samo o kompromisu 6 brez ustnega predloga spremembe. Kdo je za šesti kompromis brez ustnega predloga spremembe? Za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani. Kako so glasovali socialisti? Preverjamo. Predlog spremembe 38. Ja, je abšimenski šlosen? Konec glasovanja. 35 proti 27 sprejeto. 39, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, je brezpredmeten zaradi 38, da. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani sprejeto. 1 za, proti, vzdržani sprejeto predlog spremembe 2 za, proti vzdržanje sprejeto, 3 za, proti vzdržanje sprejeto. Tako, sedaj pa še končno glasovanje, elektronsko. No. Ja, Konec glasovanja. 56 za, 2 proti, nihče vzdržan, sprejeto. Čestitke. Tako, sedaj pa bomo imeli izmenjavo mnen s predsednikom Črnogorskega parlamenta. Pet minut pa imamo odmora. Pet minut odmora. Thank you. President, Podpredsednik, dragi obiskovalci, prijatelji, rad bi pozdravil predsednika Črnogorskega parlamenta, gospoda Ranka Krivokapiča. Veseli smo, da ste z nami. Mislim, da ste prvič tukaj? Ne, rekli ste, da ste bili že leta 2006, to zelo pomembnem trenutku. Deset let ste že predsednik parlamenta. Torej, veste točno, kaj se je dogajalo v, v zgodovini. prejšnji mesec smo sprejeli kar nekaj priporočil, kako v prihodnje v dobro države in državljanov. Črnagora je zgled za Zahodni Balkan, pa tudi širše edina država v regiji, ki se trenutno pogaja o vstopu v EU in ima zelo dobro zgodovino pri izvajanju in sprejemanju zakonov ki so povezani z EU, prav tako ima zelo aktivno civilno družbo, ki je bila vključena pri pripravljanju pogajalskih izhodišč in na to je vaša država lahko ponosna, če imenujem samo nekaj dosežkov. Te dosežke je potrebno seveda še razvijati za blagostanje državljanov in blagostanje regije kot celote. Zato je pomembno, da med drugim okrepite tudi neodvisnost pravosodja in odgovornost pravosodnega sistema in boj proti korupciji. Potrebno je zagotoviti ustrezne preiskave v primerih boja proti korupciji, ki so najpomembnejši. Potrebno je tudi pospešiti konkurenčnost, zagotoviti fleksibilnost trga delovne sile in seveda imeti prijateljske odnose z vsemi sosedami veseli me, da boste spregovorili. Še prej pa bi rad kolego Kukana prosil, da poda nekaj pripomb, preden vam damo besedo. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Kakšna čast, da lahko spregovorim pred predsednikom Črnogorskega parlamenta. Rad bi ga pozdravil na tem sestanku iz izkušenj naše medparlamentarne delegacije, lahko samo potrdim, da smo v razpravah z našimi črnogorskimi partnerji videli, da evropsko integracijo jemljajo zelo resno in odgovorno, čeprav smo imeli včasih dolge in zapletene razprave, pa vedno dosegamo razprave sprejete skupne izjave. To pomeni, da je politika Črne gore, politika dialoga v Črni gori in kultura dialoga na vzoča in to je zelo pomembno, še prav posebno na Zahodnem Balkanu. Torej, želim vas preprosto spodbuditi, gospod predsednik, da nadaljujete po poti kot, ki ste jo prehodili zaenkrat. Prav tako pa želim izpostaviti to, kar ste dali vi, gospod predsednik. Črna Gora je edina država, ki je v procesu pogajano pristopom. Mislim, da je zelo pomembno širitev v regiji ohraniti kot nekaj, kar obljublja lepšo pot v prihodnost. Mislim, da je to dobro in moramo pohvaliti Črnogoro, da je na tej poti. Prav tako pa to nosi sabo tudi velike, veliko odgovornost, ker je edina država v regiji. Potrebujemo ozor na Zahodnem Balkanu, da se to da storiti, kot je sedaj naprimer s Hrvaško in Črnogoro, da ko država kandidatke spomnjujejo pogoje za s evropsko integracijo, je možno pristopiti in to je zelo dober, odločen argument za druge države, ko nas časih kritizirajo, da ne držimo obljub. Nimam nikakršnih negativnih pripomp. Dobro veste, kje so težave, še vedno jih je kar nekaj. Dobro je, da se začenja pogajanja z pogledi 23-24, to so najbolj občutljivo vprašanje v veliko državah. Zelo pomembno je, da se pogajamo tako, kajti ta metoda je veliko bolj učinkovita, tako se lahko osredotočate na najpomembnejša in najbistvenejša vprašanja. Hvala lepa, gospod predsednik. Prosim, gospod predsednik, imate besedo. Hvala lepa gospod predsednik Brok. Veliko zadovoljstvo mi je, da sem tukaj, kot je omenil predsednik Brok. Nekaj mesecev pred neodvisnostjo ja sem skušal tukaj razložiti, kako pomembno je dobiti priložnost, da ponovno spostavimo um, staro evropsko državo, vendar pa na ustrezen način. Vesel sem, da nam je to uspelo na ustrezen način eh, z evropsko pomočjo, tako da smo pomemben primer za ostale dele Balkana, kako je možno torej razrešiti na ustrežen način, na miren način, produktiven način tudi to in postati država. V Črnogorskem parlamentu sem sprejel štiri predsednike Evropske unije. Vesel sem, da je z nami predsednik gospod Petering in vedno znova sem imel dobre odnose z njim, zelo nas je podpiral Črnogoro na poti k integraciji in izkoristil bi to priložnost, da se mu zahvalim za vse to. Z nami je seveda tudi so predsedujoči Kugan, ki je tudi v stabilizacijsko pridržitvenem parlamentarnem boru. Imeli smo že štiri sestanke. In večinoma sveta smo govorili o poglavjih 23 in 24. To sta ključni poglavi za Črnogoro. Naj pa tukaj izpostavim nekaj, kar je novega, novo poblastilo Črnogori, ki je ključnega pomena za Črnogorski parlament. Črnogorski parlament ima vsa pooblastila manjšega parlamenta. To je prostor za integracijo parlamenta. Parlament je ključna institucija reintegracije Črne Gore. Tako da seveda tudi opozicija dobi priložnost, da izrazi svoje mnenje glede integracije, čeprav je veliko opozicije bilo proti proevropski poti sedaj sodelujemo. Parlament si trdo prizadeva, da bi spremenil ustavo. Čeprav smo ustavo sprejeli leta 2007, eno leto po neodvisnosti, sedaj ustavo znova spreminjamo, spreminjamo določbe glede pravosodja. Na ustavno-pravnem, pa tudi navadnem pravosodnem in tudi na področju tužilstva. To je ključnega pomena za nas, da razvijamo nove modele skupaj z Beneško komisijo, da spostavimo bolj stabilen okvir za popolno neodvisnost pravosodja, po drugi strani pa, da bo pravosodje tudi odgovorno. Seveda želimo si neodvisnega pravosodja, vendar pa odgovornega pravosodja. To pripravljamo in naslednjih mesecih bomo skušali spremeniti ustavo in poskušali ponuditi polno jamstva za neodvisnost in odgovornost sodstva. Vendar bomo z novim odborom v parlamentu, ki je posvečen samo ustavi, to storili v naslednjih nekaj mesecih. Črna Gora mora pokazati, kako se lahko zgolj po nekaj letih spremeni model glede pravosode. Kajti ključni izjiv za nas sta poglavi 23 in 24 in tukaj bi radi našli pravi model brez izgovorov za pravosode, brez pričakovanj, da prevelikih pričakovanj, vendar pa da bi bili veliko boljši pri svojem delu. Imamo tudi učinkovit nadzor nad izvršno oblastjo na 24. zasedanju parlamenta smo imeli precej predstavitev in tudi parlamentarno preiskovalno komisijo, preiskovalni odbor. Mislim, da je to edinstveno. In to smo imeli v kampanji pred parlamentarnimi volitvami. Samo 15 dni pred volitvami je vodja ključnega volilnega seznama bil v parlamentu na parlamentarni preiskavi med parlamentarno kampanjo. To pomeni, da parlament opravlja svoje delo tudi med predvoljenimi kampanjami. To je bil nov občutek pooblastil parlamenta, parlamentarne demokracije v novi demokratični državi. Upam, da bomo prihodne nadaljevali s tem tipom učinkovitega eh, nadzora parlamenta. Že imamo seveda tudi načrte za predstavitve parlamentu za prihodnost, za boj proti korupciji. In naj izpostavim še nov moment v parlamentu. Sedaj imamo ključni odbor bar za proračun, za boj proti korupciji in odbor za evropske integracije. To vse je v rokah opozicije. Predsedniki teh odborov so iz vrst opozicije. Poročenski odbor veste, da je pomemben, vendar pa v tej fazi integracije je pomemben odbor za boj proti korupciji in tudi odbor za evropsko integracijo. Vsi odbori ocenjujejo naše naloge glede pristopa in upamo, da bomo z novimi elementi v postopku preglede vključili tudi nevladni sektor. Prvič je tako, da je del naše delegacije tudi del civilne družbe v tem postopku pregleda in civilna družba bo mobilizirala vse naše manjše sile, če smem temu tako reči. In sedaj imamo vse elemente naše družbe, ki so v institucionalni fazi integracije, med postopkom pregleda zakonodaje. To pomeni, da moramo torej vključiti celotno civilno družbo, zato da bomo povečali našo zmogljivost izvajanja evropskih vrednot in da bomo bolj učinkoviti na splošno. Dodatno bi rad izpostavil sledeče možnosti, da bi vsi ti elementi bili bolj produktivni. To je ključnega pomena pri poglavjih 23 in 24. gre za najvišjo raven vseh družb, ne samo novih demokracij, to je pravna država. To kaže na zrelost določene družbe. Če imate pravno državo, potem je družba zrela. To seveda je naloga, ki se nikoli ne konča, vendar pa tako se kaže učinkovitost pravne države. V postopku integracije Črnagora upam, da bonstno visoko raven. Ne vem, ali vam lahko obljubim polno zrelost, ampak upam, da bomo dosegli visoko raven izvajanja evropskih standardov na teh ključnih področjih. In za konec, ne tako kratke predstavitve, bi rad povedal to, da je Črnogora zelo pomembna majhna država v regiji. In to je dober primer multietnične družbe. V državi imamo zelo veliko različnih kultur, različnih civilizacij, zelo veliko je različnih zgodovinskih civilizacij pri nas. Najpomembne pa je, da je večkulturna, večnacionalna družba pri nas uspešna. To je dosežek zadnjih nekaj stoletij od obdobja kraljevine, ko je bil kralj dovolj modr, da je vse ključil v našo družbo. Prav tako menim, da je Črnogora pomembna za celotni Zahodni Balkan, pa ne samo za Zahodni Balkan, za vse nas, saj ustvarjamo globalno družbo. EU seveda to ustvarja tako kot ostali deli sveta da pa bi torej bili vzorni v regiji in bi pomagali pri reintegraciji regije. Mislim, da smo postorili že veliko pozitivnega v zadnjem stoletju, ne samo slabih v 90-ih. Mislim, da imamo veliko pozitivne skupne dediščine, skupnih dosežkov zadnjih nekaj stoletij, s katerimi bi lahko Balkan postavili na nove temelje in eh, s tem bomo tudi nadaljevali, to bomo skušali storiti. Imamo veliko domačih pobud za povezovanje, tudi prvotnih regionalnih. Najprej smo skušali doseči spravo, potem pa smo skušali zviti bolj tesne odnose med parlamenti v regiji. Hvala lepa vsem našim prijateljem, ki so z nami od začetka. Doris Pak je ravno kar prišla. Charles Stanok je tudi storil veliko, pravi veliko dela pri resoluciji. Gospod Lunaček, prav tako in vsi ostali, vemo, da ste naši prijatelji. Sedaj prijatelji so zato, da ti povedo če kdaj narediš kakšno napako in ti pomagajo popraviti jih. Hvala lepa za vašo podporo, rad bi izrazil svoje zadovoljstvo, ker vidim, da, je, da bo Hrvaška kmalo polnopravna članica. To je velikanska spobuda za vse nas in mislim, da če bomo lahko računali na takšno podporo, bo vse regije šlo veliko boljše v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, za te uvodne besede. Sedaj pa najprej gospod Tenak. Hvala lepa, gospod predsednik. Prisrčno pozdravljam gospoda predsednika. Žal mi je, da nisem bil tukaj na začetku. Kot veste, je moje poročilo bilo sprejeto skoraj brez glasov proti veliko večino. Kar nekaj kompromisnih predlogov sprememb smo imeli. Rezultat pa mislim, da je zadovoljiv. kot eh, zaveznik Črne Gore, ki je zelo uspešna. Nova zgodba je seveda potrebno včasih biti pozitivno kritična, vendar pa kljub vsemu mislim, da Črna Gora gre v pravo smer in upamo, da bodo prednostne naloge poglavja 23 in 24 in vprašanje organiziranja kriminala, korupcija in tako dalje. To je seveda tudi mnenje Evropske komisije in javnosti v Evropi. Tu nas stvari najbolj skrbijo na splošno na Zahodnem Balkanu, vendar pa sem popolnoma pripričan, da boste vaša vlada in parlament storila vse, kar je potrebno, da bi izpolnili zahteve na teh področjih in zaprli poglavji in napredovali zelo veliko zanimanja je bilo za poročilo, veliko prelogov sprememb smo imeli in mislim, da smo zajeli tudi notranje razseljene ljudi, manjšine, izboljšanje eh, pogojev za delovanje vašega parlamenta. To se je tudi že zelo razvilo, veliko ste naredili že za tako majhno državo, da ste izboljšali nadzor. Potem obstaja tudi nacionalno soglasje glede evrovlanskih povezav v Črnegori v celoti gledano, torej nimate nobene od težav, s katerim se ukvarja nekatere, žal, vaše sosede v regiji. Ste kohezivna majhna država. Nekaj pomislekov je bilo glede menjega spora s Hrvaško. Upamo, da to ne bo postalo sporno vprašanje, ko bo enkrat Hrvaška postala polnopravna članica Evropske unije. Prav tako pozdravljamo v vašo vlogo kot eh, medijator v regiji ko ste zmanjševali napetosti med nekaterimi sosednjimi državami, še pa posebno v Bosno in Hercegovini, Albaniji in tako dalje. Sedaj ste tudi država kandidatka in ste pravzaprav vodilni na Zahodnem Balkanu in boste seveda predmet podrobnega nadzora cenitega parlamenta, ko boste napredovali na vaše poti k EU in upamo tudi v NATO. To je vse, kar sem želel povedati. Hvala lepa. Thank you. Danke. Hvala lepa. Predsednik, omenili ste vaše prijatelje, veliko jih imate v parlamentu, ne samo v tem odboru in socialisti in demokrati smo tudi vaši prijatelji in želimo si nadaljni širitev in integracije v EU. To je naša politika, da bi vse države Zahodnega Balkana, vključujoč Črne gore, postali člani EU postale članice Evropske unije. Seveda morate upraviti domačo nalogo, to je jasno. Lahko spodbujamo, lahko pomagamo, vendar pa domačo nalogo morate upraviti sami. Zelo upogobnjajoče je bilo, da sem slišal, da obstaja soglasje glede Evropske poti v Črnegori. To je podlaga. Gre za soglasje med političnimi strankami, glede te usmeritve in to je dobro slišati. Dobro je slišati, da so predsedniki zelo pomembnih odborov, tudi za evropsko integracijo v rokah opozicije. To samo kaže na to, da soglasje obstaja. Seveda, vi najbolje veste, kaj je, potrebno, kaj je potrebno postoriti še v boju proti korupciji za dobro delovanje države, za uspešno administracijo. Veste, kaj je potrebno storiti in ste na pravi poti. Sedaj pa mislim, da je tudi pomembno, in to kaže izkušnja tako malo novejših držav članic, da je država pripravljena ne samo administrativno in bojo proti korupciji, temveč tudi v, na področju ekonomije. Ko boste enkrat del tega velikega trga, pol milijarde ljudi in potrošnikov, bo to ustvarjalo nekaj priložnosti, pa tudi nekaj pritiska na vaše gospodarstvo. Zato bi vas rad poprašal, kako vidite, kako se razvija vaše gospodarstvo. Sedaj smo v časih, ko večina, če nekaj vse naše države, ima težave. Rad bi torej poprašal vplivu na vašo državo, kaj menite, kakšni so vplivi in kako bi morda lahko pomagali. Ne samo s predpristopnimi sredstvi, temveč. več tudi v smislu boljšega delovanja in integriranja naših gospodarstv že sedaj, še preden boste postali člani. In še zadnja pripomba, omenjeno je že bilo, da je Črnagora sedaj paradni kon. V Hrvaški smo ravno kar glasovali o zadnjem poročilu napredku. 1. julija bo Hrvaška postala država članica Evropske unije, potem boste vi na vrsti, Torej, gre tudi za veliko odgovornost, kajti vi lahko utirate pot vašim prijateljem v Bosni in Hercegovini, Albaniji, Srbiji. Pokažete, da se to da, če boste trdo delali, pravili domačo nalogo. In to ste seveda tudi sami že omenili, zavedate se tega, da bo Črna gora odigrala pomembno vlogo, ne samo za vas, temveč tudi za sosede in za prihodnje širitve v celotni regiji. Hvala lepa. Pa Ibris Agič. Hvala lepa, predsednik. Dobrodošli v našem parlamentu, gospod predsednik parlamenta. Kot eh, so kolegi že dejali, je vaša država država uspeha. In kar je gospod Olirin in pravni komisar za širitev dejal, da je že, in to je bilo pred 78 leti, da ste že takrat bili uspešni in sedaj smo že v drugem mandatu, pa ste še vedno uspešni, to lahko požame samo čestitke. Ste najmanjša država v regiji z največjimi ambicijami. Strinjala sem se in tudi sama sem se borila, da bi začeli s pogajanji s Črnogoro, kar se da hitro. Resnično sem verjela, da samo takrat, ko se začnejo pogajanja, še takrat lahko izvedete potrebne reforme in spremembe na ustrezen način. Vi kot država, ki se zdaj pogaja z EU, morate vedeti, da smo pripravljeni storiti naslednje korake, ko bo to potrebno. In to je največja razlika med državami, kot je vaša in ostalimi v regiji, ki morda ne verjamejo v te reforme, ker niso prepričane, kakšna bo prihodnost. Mislim, da je pomembno ne samo se naučiti iz preteklih dejanj, temveč je pomembno, da tudi mi z naše strani vemo, kaj lahko postorimo. Vodnilo za reforme je realistična prihodnost, ki bo sledila pogajanjem. Če država ve, da bo nagrajena z naslednjim korakom, če bo postorila in pripravila reforme, potem je to možno. Vi ste dober primer. Vsi vemo, kaj morate še postoriti. To ste vi in mi. Nisem bila tako dejavna kot eh, gospod Teno, ki je poročal, da sem samo eh, poročal, ko senci iz e LS vendar pa nisem pripravila nobenih predlogov sprememb na njegovo besedilo, kajti mislim, da zdaj o tako pozitivne vidike pogajalskega procesa, pa tudi to, kar je potrebno še postoriti. Torej, tudi z tega vidika mislim, da ste uspešna država. Torej, nismo želeli vložiti toliko predlogov sprememb, ker pač eh, vsi vemo, kaj je potrebno postoriti in sledimo temu postopku. Eno vprašanje. Vaša vloga v regiji je bila resnično vodilna, kar se tiče podjetništva in dobrega sosedstva. Sedaj, ko ste se začeli pogajati z EU, ali menite, da boste še vedno imeli to za eno od prednostnih nalog? To bi bilo zelo dobro, po mojem mnenju, kajti ste država, ki ni bila tako vključena v razprav, o katerih je težko govoriti na Balkanu. Niste imeli trgovaške poslovanje v sosednjih državah, ste država, ki še celo zdaj enostavno lahko organizira sestanke, kjer kamor pridajo vsi udeleženci. Torej, ali menite, da imate manevrski prostor, da ostanete vodilni, kar se dobrih odnosov sosedstva tiče, regionalnih odnosov tiče, ali menite, da bo to terjalo nekaj časa in se boste torej morali preusmeriti bolj v postopek pogajanj. Hvala lepa. Mikrofon, prosim. Gospa Pak. Branko sicer ni del moje družine, dolgo so prijatelje, zato nihče ni treba. Da, je kdorkoli ljubosumen, prej spadam v tvojo politično družino, kot pa v njegovo. Uh, Branko mi je všeč, ampak vedno sem mu povedala tudi, če mi kaj ni bilo všeč. To je dobra stvar. Uh, v Črni gori, da vedno si lahko odkrit in lahko izraziš tudi kritiko. Ana je povedala, da problemi v Črni gori niso enaki kot v sosednjih državah. Nekoliko bolj enostavno je, kot pa tam, kjer so etnična trenja nekoliko večja. Zanima me, ali lahko kaj poveš o vprašanju manjšin. V kolikšni meri imate probleme z albansko manjšino, manjšino bošnjakov ali pa z, veliko, z velikim deležem srpskih prebivalcev. Tudi ta manjšina še vedno obstaja. Morda bi lahko kaj povedal tudi o tem. Sicer pa se strinjam s tem, kar je povedala Ana. Prosim te, da še naprej uporabiš forum cetinje in da si še vedno dejaven v regiji, da si prizadevaš za sodelovanje v regiji, um, ja, morda predsednik parlamenta nima toliko nalog in zato se lahko predvsem posveti procesu sprave. Forum Cetinje je zato resnično primeren forum. Če nas boste povabili, potem bodo kolegi prav gotovo z veseljem na razpolago za pogovore v Cetinju. Hvala lepa in veliko uspeha pri pogajanjih. Gospa Lunaček ima besedo. Ja, ni treba, da vas je strah, gospod predsednik. Tudi v imenu zelenih vas lepo pozdravljam tukaj v parlamentu. Dobro se mi zdi, da ste nas obiskali ravno v času med uh, uradnimi srečanji. Torej, dobrodošli v mojem imenu. Naj pozdravim to, kar ste povedali o dejstvu, da je vaš parlament postal faktor integracije, ko gre za integracijo v Evropsko unijo. Čeprav vem, da tudi znotraj parlamenta obstajajo določena trenja. Navezujem se na to, kar je povedala Doris Pak. Sprašujem vas o eh, vprašanju. Uh, srpskega in pa črnogorskega dela uh, prebivalstva v Črni gori. Vem, da je tam bilo nekaj trend glede jezika in tako naprej. Morda bi lahko kaj več povedali o tem, kakšno je aktualno stanje. Prav tako bi želela izraziti določeno skrb, določene pomisleke. Vedno moram spregovoriti tudi o tistih bolj uh, eh, prečih vprašanjih kot prijateljica Črne Gore. Torej, odprli ste poglavje 23 in pa 24. To ni dobro samo za Črnogoro, ampak za celoten Zahodni Balkan, ter tudi za nas tukaj v Evropski uniji. E, dobro je, da Hrvaški v procesu sledi potem naslednja država, ne pa da se proces ustavi za e, iz večjih razlogov. Mm, torej, to pozdravljam, odprtje teh poglavi. Um, številne tukaj so nas opozarjali tudi na situacijo svobode medijev, situacijo novinarjev. Prišlo je do grožen novinarjem v preteklosti, nekaj storilcev je bilo pripeljanih pred sodišče, imamo pa tudi primer sestre premijeja, ki toži dva novinarja, Danje Vesti, eh, češ, da so na kritičen način pokrivali privatizacijo telekoma, ko je bila upletena tudi ta sestra premijeja. To je kar eh, kritičen primer. Vem, da se s tem sedaj ukvarja sodišča, vendar pa se mi vseeno zdi, da mm, je to nekaj, kar zasluži določeno mero pozornosti. Malo napredka je bilo tudi v drugih primerjih grožen novinarjem. Nekateri novinari so se obrnili name in na druge in so izrazili svoje bojazen, da, ker so kritični do vlade, bodo dobili v časopisih manj oglaševanj in tako naprej, ker pač obstajajo pritiski na določena podjetja. Vem, da ne morete samo potrditi ali zanikati te govorice, ampak mislim, da se moramo o tem pogovarjati, kaj ti več takšnih skrbi je bilo izraženih glede neodvisnosti in pa svobode medijev v, Črne gore, v Črni gori. Potem še neka zadeva, vprašanje zastopanosti žensk v parlamentu. Pozdravljamo, da ste v volilnem okviru izrazili tudi pri, m, mm, namen, da bi imeli 30 odstotkov žensk v parlamentu. Sedaj mislim, da jih imate samo 17 odstotkov. Kaj nameravate storiti kot predsednik parlamenta, zato da boste v prihodnosti imeli boljše zastopanost žensk. Saj 30 odstotkov žensk bi moralo biti zastopanih v parlamentu. Država, ki se približuje Evropski uniji, no, vsaj ne, da so v vseh državah članicah države, ide, uh, vseh državah razmeri idealne, ampak vsaj parlament ima uh, ta delež žensk zagotovljen. Dobro bi bilo, če biste imeli uh, zagotovljen ustrezen delež žensk. Ženske, ki so na volilnih seznamih, morajo biti resnično, imajo imeti možnost za izvolitev, ne pa da so tam samo za vzorec. No, eh, če bi naj eh, Črna Gora postala vodilna na Zahodnem Balkanu, se morate posvetiti tudi vprašanju istospoln, pravic istospolno usmerjenih. Vem, da je ta zadeva problematična v številnih državah Zahodnih, Zahodnega Balkana, ampak vesela sem, da je nekdani premijer povabil na srečanje vse zunanje ministre iz regije. Mislim, da regija tukaj potrebuje neko spodbudo, neko vodenje, ne samo od vas, ampak tudi od nas. Upam, da bo vaš parlament aktiven tudi pri tem vprašanju. Hvala lepa za upravljeno delo in veselim se tudi sodelovanja z vami v prihodnosti. Hvala. Gospod Kacin. Thank you, Chair. Hvala lepa, gospod uh, predsednik parlamenta, pozdravljam vas v imenu skupine ALDE. Čestitam vam za vse, kar je bilo do sedaj opravljeno. Upam, da boste v času irskega predsedovanja odprli še nekaj poglavi. Kajti to si želimo tudi mi in to bi bila močna motivacija za eh, Dačiča, ki je tudi danes v uh, Bruslu Uh, uh, uh, to bi bilo dobro tudi za vse druge države v regiji. Um, Črnagora je zdaj lahko zgled vsem drugim, ki so bile nekako izgubljene v zgodovinskem procesu in nažalost še niso toliko usmerjene v prihodnost. concerning the future of Montenegro. Um, potem tudi sam sem želel poprašati o vprašanju istos, pravic istospolnih usmerjenih. O tem je govoril tudi znani predstavnik Črne Gore. Mislim, da bi vsaki državi članici izjave, ki obstajajo v vaši državi, bi poznali kot sovražni govor. To je neustrezno, saj jaz to tako dojemam. Zanima me, kakšen je vaš odziv na to. Sam menim, da bo Črnagora morala več investirati v razvoj dialoga med vsemi nevladnimi organizacijami in vlado na drugi strani. To, kar je bilo izrečeno, je bilo preprosto preslišano, ignorirano, čeprav takšnih sporočil ne smemo preslišati in ignorirati. To je morda lahko strategija ali taktika, ampak to je napačna taktika. Sistem vrednot znotraj Evropske unije mora biti korak za korakom uveljavljen tudi v Črni gori ne samo v medijih, kot je rekla Ulrike, ampak tudi v vseh drugih oblikah dialoga med nevladnimi organizacijami ali v imenu nevladnih organizacij. Tudi če lahko, na primer, crkve prepoznamo kot nevladno organizacijo. Hvala. Uh, Hvala lepa, skušal bom biti kratek. Ja, v gospodarstvu, kakor tudi ostali, plačujemo ceno za ta milni mehurček nepremičnin. To se je zgodilo v Bulgariji, v Španiji in v drugih državah članicah. No, ampak eh, vseeno lahko na našem teritoriju predvidevamo nove investicije v infrastrukturo, v energijo investirali bomo v hidroenergijo, kmalo bo začel delovati nov terminal. Tako da bomo lahko tudi ohranili eh, rast, lahko smo ohranili rast, sedaj imamo nič cela pet odstotkov rasti, ampak eh, v pripravi imamo tudi številne nove razvojne projekte. Ehm, v preteklosti smo morda lahko zapustili, smo lahko zamudili številne priložnosti, ampak glede prihodnosti sem optimističen. BDP tudi raste. Eh, sestal sem se tudi s premijem Hrvaške Jovanovičem in eh, razpravljali smo se o tem, kako bi lahko povezali Boko Kotorsko in pa Dubrovnik. To je pomembno tako v gospodarskem, kot tudi v političnem smislu. Se pravi, Takšni pristopi lahko imajo pozitivno učinek za gospodarstvo Črne Gore in pa lahko so tudi spodbuda sodelovanju med Hrvaško in pa Črnogoro v prihodnosti. Ja, um, skušal bom biti objektiven, ampak no, še vedno nimam dovolj izkušenj. Eh, preživel sem 24 let v različnih parlamentih in mislim, da imam številne izkušnje iz različnih parlamentov. Eh, Črna Gora je pravzaprav eh, tista, ki uravnava stabilnost in uravnoteženost celotne regije. Torej, mi smo nek faktor uravnoteženja. Uh, to je pomembno za tako majhno državo, da smo tako pomemben da, eh, dejavnik za stabilizacijo. In jaz bom skušal to še, bolj, še izboljšati. Skušal bom izboljšati odnose v parlamentarnem življenju, skušal bom okrepiti eh, zmogljivost parlamentarnih forumov in izkoristiti ta forum za uh, sodelovanje tudi z drugimi parlamenti v regiji. O tem sem se pogovarjal s kolegi iz Hrvaške, z Albanije, Makedonije. In vključili bomo v to tudi Bosno, Srbijo in pa Kosovo. Tu so stvari nekoliko bolj občutljive, ampak v prihodnosti bomo to naredili, kako smo to počeli tudi v zgodovini. V 19. stoletju je bila Črna gora nekaj enkratnega na balkanskem teritoriju. V glavnem skušali bomo izkoristiti pozitivne sinergije tudi z Hrvaško, Srbijo in tako naprej. Tukaj imamo že nekaj izkušenj iz iz zgodovine. No, Doris nas spremlja vse od začetka. Omenil sem uh, tudi forum iz Cetin in pa manjšine. Imamo različne tipe manjšin v Črni gori. Tipične manjšine, naprimer Albanci, so zelo predani črnogorski državi bolj kot tako imenovana ortodoksna večina. To je atipična situacija, ki pač temeli na zgodovini Črne gore iz 19. Eh, stoletja, ko je takratni vodja imel eh, državo z mm, muslimansko manjšino in je prepustil eh, stopnjo mm, samoodločenja, celo šariatsko pravo nekaj časa. Ne pozabljajte na to, da je Črna Gora v 19. stoletju bila uh, krščanska teokracija do 1851. No, ampak takšna zrelost pri vodenju je bila pravzaprav temelj večkulturne družbe, ki jo imamo sedaj v 21. stoletju. Ta kultura, ki smo jo osnovali v 19. stoletju, je bila uh, osnova za današnje stanje. No, imamo pa tudi srpsko manjšino, ne bi rekel niti, da je to manjšina, to je pravzaprav en izmed nacij v, v Črni gori, sam nikoli ne, ne, ne uporabljam besede manjšina, tudi ne za Hrvate, čeprav jih je samo kakšen en ali dva eh, odstotka, eh, kaj ti vse te skupine prebivalcev so zelo vplivale na črnogorsko kulturo. Jaz pravzaprav uporabljam izraz različni, različni narodi. Thank you. Sedaj imamo 27 odstotkov Srbov, na primer. Tukaj gre bolj za politični izraz, kot pa za, etični, za etnični izraz. Kaj smo naredili v zvezi s temi skupinami? Vodja odbora za, Evropsko unijo, za integracijo v Evropsko unijo je Srb, tudi eh, vodja protikorupcijskega odbora je. Um, bil prav tako srb. Na ta način te skupine um, pravzaprav vključujemo v v celoten proces. Ne, ne uh, spuščamo se vprašanje, kdo ima kakšne, kakšne korenine, nekdo lahko Črnogore, z druge Srb, ampak vsi smo bratje. Nova generacija Črnogorcev ima različne korenine, kateri prihajajo iz eh, krčanskega ozadja, muslimanskega ozadja in vsi se čutijo Črnogorce, ne glede na to, da imajo pač različne korenine. Uh, to pomeni, da smo mi kot neka civilna družba. V naše ustave je zapisano, da nis, ne da smo država Črnogorcev, ampak da smo država prebivalcev Črne Gore. In to je tudi osnova za nadaljno prihodnost Črnogore. Svoboda medijev. Dva najbolj podajana časopisa sta zelo predana opoziciji. To je tudi atipično. Dva časopisa, ki se najbolje prodajata, eh, sta pravzaprav eh, časopisa opozicijske stranke ali pa podpirata prosrbske stranke. To pomeni, da torej svoboda medijev obstaja. Ja, je pa res, da obstajajo določeni problematični primeri, te je treba rešiti. imamo pa protivtež. No, imamo ta primer premijeve sestre, ki je zapletena v tožbo novinarja, ampak ne pozabite na to, da smo imeli tudi primer uh, nemškega telekoma v parlamentarno preiskavo in uh, tudi njo smo zaslišali, ni bila zaščitena. Uh, obiskati mora v parlament, če jo tja pozovemo. Na zagovor smo pristali tudi njenega brata in tudi ona ni bila izključena iz takšnih dejavnosti parlamenta. To smo naredili tudi v času kampanje za parlamentarne volitve. Takrat smo izvedli to preiskavo, ki so jo izvedle stranke vladajoče koalicije. Na ta način skušamo doseči ravnotežje. Dekriminalizirali smo uh, užalitev oseb, blatenje oseb. Um, Uh, Tega nimamo v našem pravnem sistemu. In pa še uh, ortodoksna crkva v Črni Gori, pravoslavna crkva v Črni Gori. Uh, premije Dači se verjetno, se verjetno ukvarja z enakimi problemi. Številne kampanje so sedaj povezane z crkvijo, ne z kriminalom. Številne obtožbe proti njemu temelijo ravno na tem. Mm, ta mm, institucija je pač močna eh, v Srbiji in v Črni gori, ne samo v verskem smislu, ampak tudi v političnem. Ne, omenim samo nekatere primere. NATO so imenovali za tretji rajh. In zato niso, bili, niso doživeli nobene kazni. Sedaj napadajo tudi istospolno usmerjene, neposredno, vse čas to počno v javnosti in prav tako niso popolnoma v skladu z um, našo, z našim zakonnikom. Eh, pravzaprav so zunaj tega, no, so edina crkvena skupnost, ki ni registrirana. Srpska ortodoksna crkva je edina, ki ni registrirana. Vse ostale so registrirane in pogosto tudi napadajo ključne vrednote v naši družbi, eh, večkulturno družbo, integracijo v EU in NATO, eh, napadajo istospolno usmerjene in pa druge ključne vrednote v Črni gori. Eh, mm, no, um, pravzaprav vsaka močna vrednota potrebuje tudi mm, nasprotnika in eh, verjetno tega nasprotnika pri nas predstavlja ravno pravoslavna, eh, eh, srpska pravoslavna crkva. Upam pa, da se bo premijer Dačić zauzel za boljše odnose z sosedi, tudi Kosovo je tukaj pomembno vprašanje, predvsem za Srbijo. Sam sem se z njim sestal ob času neuradnega obiska Črne Gore in skušal, bom še naprej z njim sodelovati v tej zadevi tudi v prihodnosti. No, v prejšnji izjavi sem pa že omenil, da je zelo pomembno to, da imamo sedaj po Sloveniji še Hrvaško, ki bo stopila v Evropsko unijo, da bo postala polnopravna članica Evropske unije. Z to integracijo Hrvaške In če upoštevamo samo naravo Zahodnega Balkana, torej Hrvaška je povezana vsemi temi vprašanji, eh, ki lahko spodbudijo prave vrednote in ponovno spodbudijo proces integracije. Čere, torej, vsi lahko dokažemo, da smo, čl, da smo države, ki smo vredne članstva v Evropski uniji. Vse države na Zahodnem Balkanu, ne samo Črnagora kot najmanjša država. Jelanko. Hvala lepa. Predsedniku Črnogorskega parlamenta. Sedaj se bomo posvetili še detajlom vašega predolžitvenega procesa, no, ampak eh, gospa Lunaček bi želela še nekaj povedati. Ja, želela sem vas spomniti na vprašanje, ki sem ga zastavila o udeležbi žensk v političnem življenju. Kako boste zagotovili vsaj 30-odstotno sodelovanje žensk v parlamentu? Ja, z Več demokracije v Črnigori bo pomnilo tudi več eh, žensk v parlamentu. Tu, pos, tu obstaja neposredna povezava. Če okrepimo demokracijo, bomo povečali tudi število žensk v parlamentu. To sem pa ponoma prepričan. Hvala lepa predsedniku črnogorskega parlamenta Ranko Krivokapiću še enkrat. Herr Präsident. So your good memories. Ah. <laughs> thanks, thanks, thanks, thanks a lot. Thanks a lot. Yes, sir. čas. Je, je, normalno. Oh, odmah. Charles, he is right place, yeah? Meine Damen und Herren, gospe in gospodje, pozdravljam Piera Vemona, izvršnega generala, izvršnega generalnega sekretarja Evropske službe za zunanje delovanje. Opravičuje se, da je nekoliko zamudil. Jaz pa sem rekel, da je prišel veliko prej kot misija za usposabljanje v Malju zato vse skupaj ni tako hudo. Mu, hvaležni smo mu, da nas je obiskal danes tukaj po ministerskem srečanju skupine za spremljanje in podporo Malju. Podal bo follow-up o situaciji v Malju. Ta konferenca je potekala 5. februarja v Bruslju. Evropska unija je bila gostiteljica in predsedovanje smo si delili z Afriško unijo in pa Ekovasom. nekoliko smo zafrustrirani, saj se nam zdi, da, sah, da strategija za Sahel, ki smo začrtali pred dvema letoma, še ne napreduje tako, kot bi se želeli. Ampak tukaj ne gre samo za vprašanje situacije v Sahelu, ampak gre tudi za vprašanje, za vprašanje nalog ESED. V januarju smo ugotovili, da sklep iz oktobra, da se začne misija v Maliju, ni prešel še niti v pripravljalno fazo. No, morda bi lahko rekli še kakšen stavek o tem, kaj je krivo za to. Morda bo, boste tudi vi lahko kaj več povedali o tem, kajti naš interes je skupen. Želimo si, da bi te stvari v prihodnosti potekale hitreje. Morda lahko tudi parlament pri enem ali drugem ponudi svojo pomoč. beteiligt hat äh, und dass dort 50 Millionen Euro. No, odeležili smo se še neke druge konference, kjer smo se dogovorili o finančni pomoči Maliju. Vesel sem, da nam boste poročali o aktualni situaciji. PR, izvolite besedo. Uh, um, Hvala lepa. poskušal bom biti kar še da kratek, krajši od misije, ki je trajala 15 mesecev ali mogoče še malo več. Naj vam pojasnim, kakšno je aktualno stanje v Maliju, ko gre za vse tri razsežnosti te krize in situacije na licu mesta. Vojaška dimenzija, politična in diplomatska razsežnost in pa vprašanje, ki je povezano z gospodarskim razvojem države. Skušal bom odgovoriti na nekatera izmed vaših vprašanj. Torej, takih je predsednik zastavil v uvodnih besedah. Kar se tiče vaške situacije, pravzaprav prehajamo iz ene faze v drugo malijske sile in pa francoske sile so zasedle števil, eh, večino mest v severu s pomočjo afriških sil, ki prihajajo v Mali. Trenutno imamo na terenu približno 4000 francoskih vojakov. 4000 do 5000 uh, eh, malijskih vojakov, Sile Afriške unije pa predstavljajo približno 2000 vojakov iz Čada in približno 2500 afriških vojakov. Torej ta številka bo zrasla na 6000 vojakov v bližnji prihodnosti. Sedaj se torej soočamo za novo situacijo razmisliti moramo o tem, kako zagotoviti stabilizacijo v vojaškem žargonu govorimo o sekuritizaciji celotne države, tudi severnega dela, kjer, kamor so se zatekle nekatere uporniške skupine in so pripravljeni tudi na protinapade z terorističnimi napadi in podobnimi dejanji. to v vojaškem žargonu imenujemo asimetrična vojna. To so vedno konflikti, ki so zelo problematični. Potem, kaj počne Evropska unija? Evropska unija nudi finančno in pa logistično podporo afriškim silam. 15 milijonov iz uh, afriške zmogljivosti za mir. To je bilo napovedano v Addis Abebi pred nekaj dnevi. In nedavno smo začeli tudi z razvrščanjem misije EUTM ki je namenjena svetovanju in pa usposabljanju malijskih sil. Preostala misija bo dokončana v zaznjenih dneh. Približno 500 ljudi bo prišlo, 200 uspobljeva, us, usposobljevalcev in pa še 300 splošnega osebja, ki se bo ukvarjalo z praktičnimi in administrativnimi vprašanji. Do sedaj smo dobili dober rezultat vseh 27 držav članic, ki so vse so ponudile prispevati k tej misiji. Belgija se je odločila, da bo v maju. da bo v Malju ohranila dva sanitarna helikopterja. Glavno vprašanje je sedaj, ali bo prišlo do počasnega transferja afriških sil, ki presedujeta Afriška unija in pa Ekovas, ali želimo vse skupaj transformirati v misijo Združenih narodov za ohranjanje miru. To seveda zahteva določen čas, eh, zato potrebujemo resolucijo Varnostnega sveta. Takšna resolucija mora definirati um, mandat takšne misije za ohranjanje, za ohranjanje miru in mora tudi urediti praktične vidike takšne misije. Gre za četrto generacijo, čeprav bo večino tega osebja prišlo iz trenutnih afriških sil. Varnostni svet mora zato zagotovo vedeti, da smo dosegli določeno stopnjo stabilnosti vaške situacije, tako da lahko vzpostavimo misijo za ohranjanje miru. Ban Ki-moon vedno ponavlja, da če želiš imeti misijo za ohranjanje miru, potrebuješ najprej mir in te, to trenutno še ni zagotovljeno. Bolje moramo oceniti situacijo v naslednjih dneh, preden bomo nadaljevali za možnostjo misije za ohranjanje miru. Se pravi, nekaj mesecev bomo še potrebovali za to, da bo spostavljena ta misija. Trenutno bo ureditev ostala takšna, kot je. No, trenutno v Bamakuju je politična situacija mirna. Sprejeli smo politični načrt z dvema fazama. Najprej začetek političnega procesa, ki naj bi privedel do volitev julija, govorimo o predsedniških volitvah. Datum za prvi krok volitev je bil pravkar objavljen, gre za 7. juli. Nekateri opazovalci menijo, da je to zelo ambiciozen rok, ampak sedaj smo vse dobili datum in sedaj si bomo vsi prizadevali za podporo malijskim oblastem, zato da bodo lahko izpolnile to napoved. Drugič gre za zagon procesa ponovne sprave in nacionalnega dialoga z vzpostavitvijo nacionalne komisije, ki bi si ogledala možnosti za združitev vseh političnih sil in vseh eh, različnih skupnosti, ne glede na to, ali prihajajo iz severa ali iz juga države gre tudi za vključitev eh, tuareške populacije. To je seveda lahko problematičen proces. Ta proces se bo prej ali slej moral soočiti tudi z volilnim procesom. Treba bo izvoliti predsednika države in v Bamakuju nekateri pravijo, da bo težko najti rešitev, poskrbeti za spravo, vse dokler ne bomo imeli novega predsednika, ki bo dal pravzaprav določeno stopno legitimnosti temu procesu sprave. Ta proces prav tako podpiramo z finančno in pa tehnično pomočjo, ki jo nudimo malijskim oblastem podpiramo volilni proces, nudimo tehnično podporo. In prav gotovo bomo poslali tudi misijo za opazovanje volitev. Potem tretjič, tukaj nismo izgubljali veliko časa. Gre za vse, kar ima opraviti z um, gospodarsko pomočjo. Tukaj mal, malju pomagamo z kratkoročno pomočjo skozi inštrument za stabilnost. Ravno smo napovedali 20 milijonov vreden podporni svežen, zato da bi pomagali osvobojenim ozemljem v severu in da bi kar najhitreje ponovno spostavili socialne storitve, ki so v času konflikta izginile. Pomagati moramo tudi pri eh, pripravi volitev in opraviti še nekatere eh, zadeve in pa, kako je napovedal tudi, komprom, eh, tudi komisar Pibalks, bomo začeli za programom pomoči. Ponovno bomo sostavili zamrznjen pro, program pomoči za celoten program v vrednosti 250 milijonov evrov, zato da pomagamo pri varnem skrbišče hrano, zdravju, eh, za področje izobraževanja. Ta program se mora nadaljevati kar se da hitro. Zagotoviti moramo proračunsko pomoč, tako da bomo lahko kar najhitreje ponovno izgradili oziroma ponovno spostavili strukturo države v Maliju. Več kot 215 milijonov evrov smo zagotovili tudi skozi humanitarne kanale in skozi Evropski sklad za razvojno pomoč. Torej vse to počnemo v tem trenutku. Nekateri izmed vas boste morda menili, da je vse skupaj prišlo prepozno. Naj vam povem, da to vsekakor ni mnenje malijskih oblasti, ki so nas nedavno obiskali tudi v Bruslju. Obiskal nas je premije iz Malija, ki je vedno znova ponavljal, da je bila Evropska unija njegov glavni partner in pa podpornik v krizi, ki jo trenutno preživlja Mali. Včasih pozabljamo na to, da je ena izmed težav, s katero smo se soočali pri vzpostavitvi UTM, je bila ta, s katero smo se soočali že od lanskega marca. Šlo je za državni udar v Maliju, ki je privedel do okupacije polovice teritorija Malja. Kar nekaj časa je trajalo, da smo dobili vsaj neko legitimno oblast v Bamakuju, ki je lahko omogočila nadaljevanje misije UTM. Šele ob koncu julija, v začetku avgusta, je se je vrnil umestni predsednik v Mali, vzpostavil je novo vlado, ta vlada sedaj dela, no in mi smo ukrepali kar se da hitro. Uh, kar se da hitro smo skušali vzpostaviti misijo UTM. UTM smo uporabili takoj, ko se je pojavila ta kriza. Olajšali smo vse skupaj in vse skupaj pospešili vsaj za en mesec. Lahko bi delovali še hitreje, ampak vsi na licu mesta so sedaj veseli, da se je spostavljena misija UTM in upajo, da bo lahko začela kar se da hitro delovati. No, predolg sem že bil, zato se opravičujem, ampak zato bom tudi v se tukaj zaenkrat ustavil. Hvala lepa za te podatke. Sedaj pa dobi besedo gospod Arlaki. You, us, uh... Hvala lepa, gospod Vimo. Podali ste nam podobo kompleksnega niza razmer. To je predvsem impresivno. Na strani humanitarnega, finančnega, logističnega vidika. Trajnostno gledano je to skoraj pol milijarde evrov, če se skupaj povzamemo. Morda na 250 milijonov pomoč, 125 milijonov dolgotrajna pomoč in potem 20 milijonov za sebe, pa 50 za finančno pomoč. Predvsej veliko za državo velikosti Malja in tudi za velikost krize. Seveda niste eh, visoki predstavnik, vendar pa manjka torej še politična podoba. Še prav posebno Alžirija, vloga Alžirije pri vsem tem. Če se ne želimo slepiti, da bomo krizo v Malijo razrešili z vojaško intervencijo Francije in če razumemo razmero v Sahelu, brez vključevanja Alžirije in brez popolne spremembe politike, še prav posebno obaščevalne politike in vladnih ukrepov, ki se izvajajo v zadnjih 20 letih. In torej pozabimo na Alžirijo, potem mislim, da ne bomo prišli daleč. Kot veste, so tri glavne skupine omalijo mafijsko-teroristične, to tako imenujem. Imamo tam torej prvorazredne mafijske skupine in tretjerazredne teroristične. Že dolgo jih ne skrva ali pa tudi ne podpira Alžirija. To pa prejemajo tudi zahodne obveščevalne službe. In kot se dogaja pogosto po drugih delih sveta, te skupine postajajo neodvisne, imajo svoje financiranje. In ko so ugotovili, da nima več toliko podpore kot v preteklosti, so spremenili svoje darovanje. Torej, imamo pomembne spremembe in tudi precej jasne zamisli, kaj storiti v tej regiji. In to moramo imeti tudi za Žirijo, sicer ne bomo prišli prav daleč. Hvala lepa. Uh, uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Prisrčno pozdravljam gospoda Vimonta, sem vaš onet privrženec. Torej, seveda, gotovo je to grožna regija, to, kar se dali mafijsko-teroristične strukture in propadla država Mali, to je obrazložitev, dobra obrazložitev za to, da je predsednik Olond posredoval. Čudujem pogum francoskih sil, ki so posredovale. Zdi se, da je to akutna faza vojne. Sedaj smo doživeli hitro zmago, sedaj pa bo seveda prišlo do asimetrične vojne, do terorizma in tako dalje. Domnevam in nekoliko me to pomirja, odkar sem to prebral v britanskem tisku, da lokalci resnično pozdravljajo francoske enote v Maliju. Torej, sedaj obstaja večja nevarnost, da se bodo maščevali tistim, ki so sodelovali z džihadisti v Maliju. Ne spomnim se vseh različnih organizacij, ki so sodelovali in to bi potem tako lahko eh, tukaj videli povračilne ukrepe v tej smeri. Kakorkoli že mojo, moja skupina odločno podpira posredovanje Francije. Pozdravljamo tudi udeležbo moje države in ostalih v Evropski uniji. Jasno je, da gre za dvo, tri stransko operacijo, zelo malo udeležbe EU in EEAS. Kar se tiče hitrega odziva, se lahko to zgodi samo strani Francije in Britanije, ne vključujemo pa, vse tako se zdi, evropskih struktur ali NATO. NATO ni pokazal interesa. Moje vprašanje je povezano z razmerami, kar se tiče terorističnih groženj. Imeli smo torej misijo usposabljanja. Nekaj smo imeli v Nigru. Niger ima rudnike urana. Verjetno bi lahko postalo nevarno, če bi teroristi lahko zajeli in izkoriščali te rudnike. Mislim, da je to vitalnega pomena in da je to potrebno zaščititi. Spraševal sem odcovske vojake, če, torej, spraševal sem odcovske, odcovsko vojsko, če ima nadzor nad temi rudniki in če jih lahko zavoruje, pa niso pa sedali, da ne to točno, kaj se dogaja. Torej me zanima, kaj se lahko zgodi, če si pogledamo mejo, jo je težavno zaščititi ali jo sploh lahko zaščitimo pred tih otapljem orožja, drog z ene obale na drugo. Je to preveč ambiciozno na ravni EU, da bi nam torej uspelo ustvariti varno območje? o tem pasu Sahela, ali je to možno. Zagotoviti sem poročevalec na to temo, zato me to še prav posebno zanima. Exactly yeah, but, uh, like have... Rad bi omenil, da imamo še šest govornikov, tako da prosim, da ste kar se da kratki. Sedaj je gospod Galer, ELS. Hvala lepa moje vprašanje gre v smeri emisije za usposabljanje. V Somaliji že, smo si že nabrali nekaj izkušenj, čeprav posebno, če se nismo držali verige plačil. Ali je sedaj to že pojasneno z oblastmi Malija, ali že izplačujejo plače svojim vojakom? ali bomo mi to prevzeli za čas obdobja usposabljanja za tiste, ki jih usposabljamo, po drugi strani pa tudi vprašanje, koga sedaj konkretno usposabljamo. Imeli smo del vojske, ki je izvedla udar, so to tudi naša ciljna publika, ali gre tudi za postopek nacionalne sprave znotraj vojske in potem tudi vprašanje, kako bomo jamčili, da se človekove pravice tudi spoštujejo v povezavi s tem. Slišali smo, da je vojska proti Tuaregom že posredovala. Hvala lepa. Gospod Nec. Uh, Gospod predsednik, gospod eh, generalni sekretar, najlepša hvala, da ste danes eh, med nami in da ste nam eh, tako v popolnosti predstavili vse, kar se je dogajalo do sedaj, saj je ta operacija v teku sedaj že štiri tedne, tako da ste nam sedaj podali kar popolno sliko, ki je pomirjujoča v določenih pogledih in manj pomirjujoča v drugih. E, pomirjujoče je to, ko pravite tudi vi, da ste želeli se izogniti tveganju, da bi ta spor prerasel v bolj klasičen konflikt v navednicah, e, torej bolj klasičen oborožen spor da bi to postala war amongst the people, kar bi bilo gotovo najslabše. In zato je pozitivno, da ste se skušali temu izogniti v največji možni miri. No, glede na določena mnenja, kot so tista gospoda Lakija, ki nam v par stavkih vse zelo krasno opisuje. Mislim, da je vendarle neizogibnega pomena to, da se ohrani in razvija sodelovanje na najvišji možni ravni z vsemi udeleženimi stranmi, od od blizu in od daleč, torej mm, od Alžirije preko Mauritanije do Nigerije in drugih. In zanima me, če si prizadevate za to, da bi se to vzpostavilo. E, moram povedati, da smo pred kratkim bili s kolegi v Rabatu in eh, da smo ugotovili, da se, so se izmenjave informacij končno vzpostavile v zvezi z varnostnimi vprašanji med Alžirijo in Marokom, kjer jih prej sploh ni bilo teh izmenjav. Tako da na tem področju je gotovo še veliko dela pred nami in zato me zanima, če bi nam lahko povedali še kaj več o vaših dejavnostih na tem področju. Hvala. No, it's now Mr. Bisep. Gospod Bisep. Oui, merci. Uh, Hvala lepa. Želel bi omeniti še nekaj v zvezi z vašim prispevkom. Omenili ste ta trenutek mm, nacionalne sprave, ki je potrebna, seveda, vendar pa je zato tudi nujno najti partnerje za pogajalski proces. In če se želi najti partnerje, je treba k pogajalski mizi sprijeti tudi tiste, ki so na terenu, ki so v akciji. In tukaj govorimo Milenaj. Tega niste omenili. Namreč znotraj kadzijske vojske je tudi frakcija Melene, ki deluje na terenu tudi v tisku se veliko piše o tem. In kaj me tukaj skrbi? Skrbijo me zaporni nalogi, ki so bili izdani za voditelje MLN-e. In če želite imeti partnerje za pogajanja, je treba te partnerje sprijeti in se jih ne sme začeti obsojati. Ne smemo ustvarjati novih sporov. Eh, seveda ste omenili, da je zelo veliko finančnih sredstev namenjenih za zagotovitev varnosti eh, v tej državi. Ampak ne glede na vsaja finančna sredstva, ki jih bomo vložili v reševanje tega spora, je pa potreben predvsem politični dogovor. Brez tega nobena rešitev ne bo trajna. In za politično rešitev znotraj meja Malija bo nujna, če se želi dosežke eh, pripoznati tudi na mednarodni ravni. In hkrati je to potrebno tudi za sosednje države, če želimo zagotoviti trajen mir v regiji. Hvala. Gospod Mejer, hvala lepa, gospod predsednik, in hvala za podane informacije. Kot veste, smo se mi v naši skupini na plenarnem zasedanju izrekli proti francoskemu posredovanju eh, tudi zaradi teh zgodovinskih zahtev modrih beretk, ki niso ne berberi, ne predstavniki drugih narodov. Eh, in katerih zahteve izhajajo že iz 60-ih let prejšnjega stoletja, ko so potekala pogajanja in ko se njih vanje ni vključilo. Tukaj uh, gre za problem, v zvezi s katerim uh, ostajajo francoski cilji precej nejasni predsednik Olond je um, še konec prejšnjega leta rekel, da Francija ne bo posredovala. Januar je rekel, da bo Francija posredovala v zelo omejenem obsegu, dokler ni minister za obrambo pred kratkim povedal, da je namen ta, da se mali v celoti ponovno uh, dobi na pravo stran. Tako da cilji so še vedno zelo nejasni in eh, med argumenti smo slišali vse eh, sorte in sicer eh, uničevanje tradicionalnih in zgodovinskih spomenikov v Tumbuktuju, kar je seveda nesprejemljivo. Po drugi strani pa je Mali zgodovinsko povezan z Saudsko Arabijo, ki skupaj s Katarjem vlaga in troši milijone evrov na, v področju Sahela in ki je sodelovala tudi v primeru Libije in ki omogoča dobavo orožja, ki se tudi v tem primeru uporablja. Tako da ta dvojnost ki jo tu opažamo, oziroma ta način vedenja in razumevanja salafizma, mislim, da je nekaj, kar nas pelje v slepo ulico. To salafistično gibanje, ki, eh, kateremu sta eh, Saudska Arabija in Katar neke vrste pokrovitelja, eh, gotovo ni pozitivno. Če gre tukaj samo za strateški nadzor nad obmejnim področjem, obmeji z Nigerjem, ehm, je verjetno to edini razumljiv argument, zaradi katerega želi Francija na tem območju obdržati svoj nadzor. Hvala. Naj skušam odgovoriti na ta različna vprašanja. Najprej prvo o Alžiriji. poskušal. Bom s tem svojim odgovorom odgovoriti tudi na vprašanje gospod Nates o celotni regiji. Gospod Tenok, mislim, da je tudi se navezal na to. Vemo, da če želimo resnično razrešiti težave, moramo razrešiti vse težave v Sahelu. Vse sosedne države morajo sodelovati. V imenu visoke predstavnice sem prejšnji teden, točno pred tednom v Parizu, sodeloval na konferenci o Libiji, o varnosti pravni državi in zunanji minister iz Tripolija je bil odločen, da mu ne bo uspelo zavarovati meja, mogoče ne bo prišlo do regionalnega sodelovanja z vsemi državami. Če se pogovorite z nekaterimi voditelji v tej regiji, ne bodo govorili samo o Sahelu in o Alžiriji, Nigru, Mauretaniji, o teh običajnih eh, držav, govorijo tudi o Somaliji, govorijo celo o centralni Afriki, kajti celotno teroristično gibanje, pa naj ga imenujete mafijsko-teroristično ali kakorkoli že, se širi od obale Atlantika do Indijskega oceana. In s tem se danes soočamo. In če sem pošten, tudi če bi alžirci, kot ste dejali, bili manj konstruktivni, kot bi si želeli. To, kar se je zgodilo v njihovi državi, ko so imeli teroristične napade, je bil poziv, da naj se zbudijo, ne samo za njih, tudi za ostale. Seveda sedaj zbiramo še podatke, kaj točno se je dogajalo, vendar pa, ko odkrivajo, kdo vse je sodeloval, katere teroristične organizacije bile, ko bile vključene, so ugotovili, da so tu sodelovali teroristi iz celotnega območja in seveda morajo sodelovati in Evropska unija je začela z razmislekom glede strategije za celotni Sahel. Afriška unija je potem pripravila podoben razmislek in Romano Prodi kot posebni poslanec banki Mona počne isto in bo kmalo pripravil tudi svojo strategijo. Tako da torej, moramo sodelovati različne regijske organizacije, EU, Združeni narodi in različne države, ki so v to vključene. Gre za izmenjavo informacij, gre za to, da se izmenjujemo obveščevalne podatke, da združimo sile za boj proti teroristom. In seveda, tu pridemo do bistva, kot ste dejali, upravičeno gre za tihotapljanje drog, trgovino z ljudmi in podobno trgovanje z orožjem in tako dalje. Samo, če se ogledamo bistvo samega problema, bomo sposobni se znebiti teh grozljivih izzivov in grožen. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Tudi če, in tukaj odgovarjam na vprašanje gospoda Tenoka, tudi če tri glavne skupine, ki so bili na severu Malija in nekateri so veliko trpeli zaradi ofenzive francozov. Torej tudi, če poštevamo te, samo te tri skupine, so še vedno zelo odločni povrniti udarec in so zelo močni, tako da tega se moramo zavedati. In prav tako moramo sodelovati vsi pri iskanju pravih odzivov na izive bodimo pošteni. To bo trajalo nekaj časa. To je dolgoročna strategija. Gospod Tenak, omenili ste Niger. Točno to se dogaja. Tukaj ni na isti ravni kot TOTN. Tukaj imamo pač določeno število tistih, ki usposabljajo kapni žen, pa ima 40-50 ljudi, ki podpirajo varnostne sile v Nigru in svetujejo in torej pomagajo v severnem delu države, zato da bi se torej borili proti možnim teroristom. In vsi se zavedajo, ali ste v Nigru, Mauritaniji ali Malju, da so posledice za to, od tega, kar se je zgodilo na severu Malija, nekaj, kar bodo občutili tudi v Mauritaniji in druge in vedo, da je torej to nekaj, kar se prenaša z enega konca na drugi. In potrebno se je torej pogledati vse skupaj širše, če se želimo pred tem boriti. Tu dvomov ni. Potem še bilo zastavljeno vprašanje o tem, zakaj nismo uspeli posredovati tako hitro kot francozi. Pošteno, iskreno rečeno. In tukaj bodimo realistični. Uh, tudi če bi bili imeli hitre bojne skupine, ki bi jih lahko uporabili, jih ne moremo mobilizirati kar čez noč. Nekateri pravijo, da potrebujemo skoraj mesec, drugi pravijo 5 do 6 tednov. Zakaj je francozom tako hitro uspelo? Ne pozabiti, pozabite, da so francozi edini v Zahodnji Afriki, ki imajo nameščene ekipe, ne da reče od Malija, Čadu, sonokošnjeni obali in Senegalu. In zato so jih lahko torej upozorili in mobilizirali v sredo zvečer, pa so že bili potem v Malijo v petek zjutraj. Torej, kar se nas tiče, gre naših zmogljivosti, mi tega ne zmoremo. NATO, kot ste pravično dajali, tudi tega ne zmore. Torej, šlo je za vprašanje, kdo lahko tako hitro posreduje, kajti kakorkoli že na to gledamo nas je ofenziva vse presenetila. V nedeljo popodne se skupina z medijacijo Bukine Faso pogajala o politični rešitvi. Potem so zapustili pogajalsko mizo in so rekli, bomo videli, ko se vrnemo. In potem so kar začeli z ofenzivo. Če to ni presenečenje, potem pa ne vem, kaj presenečenje je. In zato smo potrebovali hiter odziv in ni bilo veliko držav, ki bi imele možnost hitro posredovati. Kar je pomembno, kar je bilo pomembno, je, da smo se hitro odzvali, imeli smo kombinacijo francoskih sil ali pa katerakoli druga država članica, ki je to bila zmorna. Potem pa je tudi Evropska unija prevzela odročene naloge in dodala tudi tisto, kar je pomembno, svojo dodano vrednost in konec koncev imamo vojaške zmogljivosti, diplomatske prednosti in humanitarno pomoč, razvojne programe. Vse to je nekaj, kar pač pomaga pri vsem tem, ko govorimo o celovitih ukrepih. In točno to počnemo. Tako kot smo to storili v Somaliji, na Afriškem rogu. Če se vrnem na Somalijo, gospod Galen, mislim, da ste spraševali o tem, ali bi EUTN se lahko izognil nekaterim težavam s katerimi se soočamo v Somaliji in Gambiji. Mislim, da nam bo to uspelo. Mali razmere še niso takšne, da bi to bila popolnoma podajoča država v Somaliji, pa če ne bilo niti vlade. Tukaj v Maliju, in naj vas spomnim na to, kajti nekateri pravijo, da to ni res, je prehodni predsednik, nekdani vodja nacionalne skupščine. Po ustavi je on tisti, ki je poveljujoči, dokler se čaka na nove predsedniške volitve. Torej, v veliki meri je to, so to legitimna pooblastila. On je pozval k mednarodni pomoči in v tem trenutku torej on vlada. V državi imamo močno administracijo, imamo torej vlado, imamo ministra za zonanje zadeve in tudi druge dele administracije. Zato ni tako težko sprostiti finančne kanale za donatorje. Kar tam počnemo in strinjam se z vami, to je zelo pomembno. Govorimo o prestrukturiranju malijske vojske, da bi, pomagali, da bi jim pomagali, da bi to postala resnično nacionalna vojska. To bo vzelo nekaj časa, vendar pa to je točno tisto, kar eh, general Rikwant, poveljnik sil, želi storiti gre za to, da želimo izuriti najboljše vojake, nekaj skupin 400 vojakov, bo v retrejočem postopku to storilo. Gre pa tudi za to, da svetujemo vojske, kako bi se naj prestrukturirali, kako bi naj vključili različne skupnosti v vojsko iz različnih delov države, tako da bi konec koncev resnično dobili nacionalno vojsko, ki bo na profesionalni ravni. In na zadnje, kot ste upravičeno izpostavili, gre za usposabljanje tistih enot, glede človekovih pravic in eh, mednarodnega prava. To bomo storili s pomočjo Združenih narodov, s pomočjo nevladnih organizacij in tudi s pomočjo opazovalcev iz Afriške unije in ZN, ki bodo na kraju samem in bodo opazovali, kaj se dogaja v različnih mestih, kar se tiče morbitnih kršitev človekovih pravic. Bi se govorili ste o nacionalni spravi. Govoril bom francosko. Euh, Vsaj enkrat. Popolnoma se strinjam z vami. Res imate prav. Prav to je problem. In res je, da imamo trenutno težave z emenelo. Emenela je namreč izražala svojo voljo po neodvisnosti regije, v kateri živi skupnost Tuaregov in je zato ogrožala ozemeljsko celovitost Malija. V roadmapu, ki smo ga sprijeli, je bilo rečeno, da oblasti v Maliju lahko vodijo pogovore samo s skupinami in skupnostmi, ki spoštujejo ozemeljsko celovitost te države. Tako da tukaj imamo problem, ki ga bo treba rešiti in vsi si prizadevajo, da bi tu storili kakšen korak naprej. Še zlasti naša delegacija v državi ki skuša vzpostaviti stik, pa tudi druge prisotne sile. To pa lahko traja nekaj časa in ta proces nacionalne sprave gotovo ne bo preprost. Govorite tudi o prijetjih. Res je, da je treba to spremljati od blizu in eh, podpora Evropske unije je usmerjena tudi k temu, da se vzpostavijo pravilni ehm, in pravi sodni in pravni postopki in da se pri tem spoštuje pravo. Ehm, vendar pa MNL-a se stoji iz zelo raznolikih elementov in zato moramo biti tukaj eh, pozorni. Francoske enote se na tem področju pogovarjajo tudi z enotami iz Čada in skušajo ugotoviti, kako bi lahko dosegle kompromis z oblastmi iz Damaka. Potem gospod Mejer, govorili ste o tem, da so to regi že zelo dolgo v državi in popolnoma se strinjamo z vami. Rešitev ne more biti vojaška, to vsi vemo, lahko je zgolj politična in to sem tudi dejal v tistem trenutku, vsi se s tem strinjajo. Morda bo to vzelo nekaj časa, ne bo enostavno, vendar pa če si ogledate, kaj se je dogajalo v Nigru in kako so potem počasi našli rešitev za to rege, mislim, da lahko črpamo iz teh izkušenj in se časa naučimo. Hvala lepa, pravi predsednik. Še trije, gospod Gomeš. Še dva, gospod Gomeš trije, vata in losing. Gospa Gomeš. Hvala lepa. Like whether, uh... Naj vas poprašam. Ali ste na zadnjem svetu govorili tudi o financiranju za misije SZVP, kot je v e tem mali? Ali ni to del težav pri zagonu misij? kot je tak, je bila že tam veliko pred francosko pobudo, da gre v bistvu tudi za skupno financiranje, pomankanje tega. Ali so države članice izkoristile priložnost, ne samo zaradi francoske ofenzive, temveč tudi zaradi globalne grožnje varnosti v Afriki, ne samo v tem delu Afrike, tudi nasplošno, kot ste dejali. Ja prav tako bi poprašala o sledečem. Kakšen nas imamo za Afriško unijo in neko vas? Veliko vlagamo v Afriške mirovne aranžmaje. Ali dobimo kaj za to? In potem politična koordinacija znotraj Malja in v regiji. Vemo, da so se stvari izboljšale na afriškem rogu, ko smo začeli se politično skrajevati. Gospod Rondo si tukaj odigra svojo vlogo. Ali razmišljamo o političnem usklajevanju tudi tukaj? Je v tem mali razvojni vidik politične resolucije, volilni postopek in tako dalje. Gradne države, ki je zelo potrebna. In potem širša regija, eh, Niger, Libija, Alžirija, Maroko in tako dalje. In končno. Kakorkoli že, če imamo upravka s terorističnimi organizacijami, potem moramo na to gledati še veliko širše. Tudi Saudska Arabija jih financira. Ali to resno jemljamo? Hvala lepa. Euh, Gospod direktor, hvala lepa za vaš prispevek. Sam eh, bi v zvezi s temi vprašanji vas vprašal naslednje. In sicer, kako gledate na človekoljubno plat? Pravite, da 4000 francozov eh, je postrojenih v Maliju, da je trenutno od 5000 do 6000 mož v četah uh, v Afriki in da je sedaj med njimi 200 usposabljavcev. In kako boste zagotovili varnost za te enote, za enote, ki bodo v Čadu in drugot v Afriki in kako nameravate zagotoviti varno usposabljanje teh enot, še zlasti glede na to, kar se dogaja v Maliju. Namreč, ko bodo francoske sile zapustile ozemlje, kako mislite, da bo lahko potekalo to usklajevanje usposabljanja? Ali mislite, da bojo malijske čete primerno usposobljene? Ja, jaz mešte nohmal. Äh, Rada bi omenila pogajalske možnosti in možnosti za prihodnost in nekaj zastavila nekaj vprašanj. Kajti mislim, da je vedno zelo nevarno, da v obdobju vaškega posredovanja, čeprav ste to drugače izrazili, torej diplomatsko posredovanje in možnost pogajanj potisnete v ozadje. Če se ogledamo prejšnje konflikte v Libiji, potem je točno to bilo težavno, da smo vojaško posredovali, ne da bi resnično imeli vizijo, kako bi naj bilo kasneje. Upoštevati moramo, da je naprimer napad na plinske inštalacije v Alžiriji bil vodan iz Libije. Torej, tako lahko pride do destabilizacije posameznih regij. In to je lahko, lahko ima vpliv tudi na to regijo. No, konkretno vprašanje pa je sledeče. Strinjamo se, da gre za desetletja dolg konflikt, o tem ste že govorili. Nisem pa slišala nič, kakšne pogajalske možnosti imamo. V 90-ih letih smo naprimer že imeli vojno za secesijo in potem smo imeli mirovni sporazum, ki vsebuje tudi to, da mora veliko bogatejši jug financirati sever. Jug pa tega ni izvajal, so to prekinili. Ali so to zadeve, ki jih upoštevate za prihodnost, se govori tudi o teh možnostih, ne moramo kar tako reči, da so pač na severu oporniki, s katerimi se pogajati ne da, ker ne spoštujejo ustave. Imamo različne opornike, tudi take, ki niso fundamentalistično islamistični. In potem še eno vprašanje. Humanitarno vojaški vidik. Videla sem televizijsko oddajo, kjer je bilo prikazano, da novinari sploh nimajo dostopa na vaško območje. To je nekoliko problematično za demokracijo, po drugi strani pa so potem tudi novinari tudi dejali, da je to tudi za njih zelo težavno, ker so potem pri napadih iz raka zadeti vsi. Resnično me zanima, kdo je sovražnik in kako ga prepoznamo, na koga se streljajo iz raka. Če torej umirajo novinarji, potem lahko umirajo tudi otroci in civilisti, torej tisti, ki sploh nimajo opravka s temi fundamentalisti, s terorizmom, z mafijo in tako dalje in tako naprej. Pa še eno vprašanje. Ali se omenja tudi možnosti okrepljene avtonomije na turiškem področju ali pa ostajamo pri tem, da bi vzpostavili prejšnje stanje. Resnično. Moramo razmisliti o tem, kako bi lahko pripravili in vodili vojno, ki bo pravična do novinarjev. Prosim, beseda je vaša. Ja. Um, Hvala lepa. Čisto kratek bom. Mislim, da nimamo več veliko časa. Gospa Gomez, naj vam odgovorim po francosko. V zvezi s financiranjem. Ja, e, ta misija bo financirana na podlagi nacionalnega izračuna in ne bo dražja, kot so bile druge misije, ki smo jih do sedaj opravili. E, podpora misiji in eh, ki smo jo nudili do sedaj, je bila bistveno dražja. Dejstvo pa je, torej glede na vprašanje, ali so bila ta sredstva dobro porabljena in ali je tukaj prišlo do rezultatov, vam lahko odgovorim pozitivno. V Somaliji so vidni rezultati, Somalija je bistveno drugje, kot je bila prej in Evropska unija je tukaj zelo veliko eh, prispevala kar pa za, in to na področjih boja proti piratstvu, na področju usposabljanja, pri diplomatski in politični podpori, eh, pri vzpostavljanju njihove strukture in administracije. Mislim, da so bila tukaj sredstva dobro porabljena, sploh če si pogledamo, dokam je uspela Somalija priti v tem času in Evropska unija je bila ena vodilnih pri tej operaciji. Mm. Oui, mais l'African Peace Facility, justement. Ja, ampak do sedaj je Evropska unija financirala predvsem AMISAM, zdaj pa bo eh, financirala FISMO in mislim, da je to dobra poraba naših sredstev, če jih namenimo tem afriškim silam, ki jim vendarle uspe prispevati k stabilizaciji. Tretjič, ja, eh, posebnega predstavnika za Zahel nameravamo imenovati v prihodnjih dneh oziroma tednih in ta bo imel nalogo, za katero upam, da bo ravno tako uspešna, kot je bila naloga, ki jo je izpeljal predstavnik v afriškem rogu. In to ravno v smislu, ki sem ga ravno kar omenil in sicer pri zagotavljanju sodelovanja na regionalni ravni. Glede vprašanja, ki ste ga postavili o silah, ki so trenutno prisotne, francozi, če se bodo umaknili, kot napovedujejo, bodo pustili prostor afriškim silam, ki bodo štele približno 8 tisoč vojakov plus približno 5 tisoč malijskih vojakov, kar pomeni 13 tisoč ljudi, ki bodo zagotavljali varnost na severu. Seveda to mogoče ne bo nikoli dovolj, vendar pa bodo to sile, ki jih bomo usposobili, ne zgolj malijske, ampak tudi drugi bodo prispevali svoje sile ki se vključujejo v afriške sile. Tudi Britanci, naprimer, prispevajo k usposabljanju sil iz Nigerije, ki bodo tudi tu prisotne. Tako da gre za precej pomembno udeležbo. In uh, poleg tega bodo Do tem afriškim silam sledile sile za ohranjanje miru v okviru Združenih narodov, kar bo zelo pomembno tako z vidika opreme, usposabljanja in tako naprej. Ali bo to dovolj? Nisem prepričan, vendar pa lahko na tak način odgovorim še na zadnje vprašanje. Če želimo najti pravo rešitev za prihodnost, kot ste dejali moramo še enkrat si ogledati politične rešitve eh, s tvoriško skupnostjo. Tukaj se popolnoma strinjam z vami. Razlikovati je potrebno uporniki, o katerih govorimo, veliko krat niso malici. To so ljudje iz drugih držav in pogosto niso tuaregi. Morda imajo kakšne tuareške elemente, vendar pa večina zelo malo. Tako da je potrebno resnično razlikovati med uporniki. Tukaj resnično gre za mafijsko-teroristični element, ki se ga moramo iznebiti. Tu ni vprašljivo, kako najti politično rešitev in potem tu reška skupnost, ki je predvsej drugačna in tukaj se popolnoma strinjam z vami. Tukaj moramo iskati politično rešitev ali bi to naj bila avtonomija ali kakšna druga rešitev, to potem pa se morajo odločiti oni, ne mi. Mi jim rešitev usiljevati ne moramo. Edino, kar lahko rečem, je, da če si ogledamo, kaj je nedavno počel Niger, Niger v zadnjih letih, po nekaterih pomankljivostih v prejšnjih sporazumih s to reško skupnostjo, so se poskušali odzvati drugače in so sedaj bolj uspešni kot v preteklosti tako da so Tuarege vključevali v vojsko, v vlado, kot ste je premije Nigra v tem trenutku Tuareg in to. Pomeni veliko razliko, morda bi tako lahko razrešili zadeve, vendar pa spet malici se morajo odločiti, kako in kaj, ne pa mi, da jim silujemo točno določeno rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še gospod Garaj besedo? Ne. Hvala lepa za vašo predstavitev. Sedaj imamo še dve točki na dnevnem redu. Najprej poročilo Kristjana Dane Prede in Davida Martina o misiji za pozvanje volitev v Jordaniji. Kristjan?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 Merci, merci infiniment. Hvala lepa. Prosim, da vsi tiho zapustite dvorano, tako da bomo lahko nadaljevali z delom. Um, en fait... No, bom nadaljeval. Zdaj se mi sicer, da kolega je eh, Davida Martina ni tukaj. On je namreč tisti, ki je bil glavni opazovalec v misiji Evropske unije. Sam sem vodil zgolj manjšo sedemčlansko ekipo parlamenta. Mm -hmm. v kateri je bila tudi gospa Tanja Fajon, gospod Griš, gospod Vajgl, eh, gospod Belger in še nekaj kolegov. Odlično smo sodelovali, sodelovali z Davidom Martinom in njegovo ekipo in nekaj besed o tem, kaj smo tam počeli. Kot ponavadi smo v takšnih na, na takšnih volilnih misijah smo vzpostavili stike z visokimi političnimi predstavniki in oblastmi ter z volilnimi organi. Srečali smo se s predstavniki obeh islamskih strank, um, stranke islamske akcije, ki uh, je bojkotirala to in to vam bomo še razložili in potem še za zmernimi islamisti. Srečali smo se tudi z ekipo kandidata, ki so ga prijeli en dan pred našim prihodom zaradi kupovanja glasov. Srečali smo tudi predstavnico za stike z javnostmi. Eh, ki je skrbela tudi za logistične zadeve. Ampak zakaj je predvsem šlo? Prvič, štiri teme so nas najbolj zanimale in sicer eh, potek volitev v Jordaniji, glede na reforme, ki se tu izvajajo. Srečali smo različne akterje v zvezi s političnimi perspektivami, nekaj več seveda um, pridržkov za to islamistično stran. Srečali, zanimali so nas tudi predstavniki palestincev in zelo pomembna je izvolitev 27 od 150 poslancev po načinu proporcionalnih volitev, kar se islamistom sicer ni zdelo dovolj. In zato so se zauzemali za še bolj reprezentativen način volitev. E, potem nas je zanimalo tudi regionalno sodelovanje, še zlasti s Sirijo. In tudi odnosi z Izraelom, kar je bilo sploh zelo zanimivo, saj so volitve v Izraelu potekale en dan pred volitvami v Jordaniji, tako da je bilo zanimivo si pogledati to dvoje o, hkrati. In ne na zadnje vprašanje žensk in njihovega zastopanja. Letos je bilo predvidenih 10 odstotkov kot kvota za ženske. Eh, in ženske so v bistvu presegle to kvoto, tako da je predstavništvo žensk še više, kot smo pričakovali, ampak to je še vedno občutljiva točka. Kar pa zadeva svobodo tiska, je tu treba še marsikaj izboljšati. Še zlasti z vidika odgovornosti časopisov, za komentarje, ki so objavljeni na spletnih straneh časopisov. No, naš kolega David Martin vam bo lahko o tem povedal še veliko več kot jaz sam. Na dan volitev je edina stvar, ki nas je res presenetila, bila ta, da se je volilna kampanja še odvijala v živo. Um, na krajih volitev, vendar na miroljuben način. Nič eksplozivnega se ni dogajalo. In kar se tiče samega poteka volitev, smo povsod opazili, da je bilo osebje zelo dobro pripravljeno, da je bila organizacija zelo kakovostno izvedena, nobenih incidentov ni bilo in tako smo lahko pripravili zelo pozitivne zaključke v zvezi s to izkušnjo. In naj ponovim, da je bilo to prvič, da je na volitvah v tej državi prisostovala upozovalna komisija iz Evropskega parlamenta. Tako da sedaj dajem besedo v zvezi s tem še Davidu Martinu. Mikrofon, prosim. Če David Martin, glavni opazovalec. Ne bom ponavljal tega, kar je že povedal Kristjan. Ne povem, da je bilo sodelovanje z delegacijo parlamenta in z misijo za, volitev, za opazovanje volitev zelo dobro. Dobro smo sodelovali. Slišali ste, da je ozadje volitev to, da so se zgodile nekaj let po arabski spomladi, meja z Sirijo, ki je divja vojno in pa uh, eh, notranji nemiri zaradi vedno višjih cen. Veliko upanja je bilo položene, položenega v te volitve. Upali so, da bo Jordanija šla kot demokracija in da se bo išla iz svojih težav. Eh, volitve so bile tehnično gledano dobro organizirane, neodvisna volilna komisija je bila vzpostavljena prvič samo eno leto pred volitvami in je opravila odlično delo prav obstoj te neodvisne volilne komisije nam je kot eh, parlamentu omogočilo, da smo imeli sogovornika, da smo imeli tam tudi lastne opazovalce volitev. Imeli smo dobro organizacijo volitev, ampak nažalost se nič v državi ni spremenilo po volitvah kajti volilni sistem je bil vzpostavljen tako, da je bilo zagotovljeno, da bodo uveljavljene dinastije imele izvoljene svoje predstavnike. Imeli ste velike, velika volilna okrožja, ki niso imela nič opraviti za, številnim, za številom prebivalstva, ampak so bile, so bile namenjene samo temu, da bi uh, bili izvoljeni predstavniki določenih vplivnih družin. Uh, Um, imeli so tudi um, enoten neprenosljiv glas, potem uh, seznam stranke je bil takšen, da nobena stranka ni dobila več kot dva sedeža. Se pravi, volitve so bile tehnično dobro organizirane, 140 uh, ljudi je bilo uh, izvoljenih, ampak niso dobili posebnega mandata, nobenih politik, nobenega programa. Volilna kampanja sama je bila zaznamovana z pomankanjem političnih eh, in gospodarskih socialnih programov. Šlo je samo za to, da bi uveljavili oziroma da bi mobilizirali svoje lastno volilno telo. Um, volitve niso izboljšale demokracije v Jordaniji. V Jordaniji. Leta 2010 je obveščevalna služba v Jordani priznala, da je eh, nadzorovala volilne skrinice. Do tokrat tega niso priznali, ampak nismo pripišani, da se to ni tudi tokrat zgodilo. No, naslednja stopnja bo sedaj spodbujanje ustanovitev političnih strank, financiranje političnih strank, tako da bomo lahko zagotovili resnično demokracijo, tako da bomo dobili pravi rezultat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 Še kakšno pripombo bi kazalo podati, ko govorimo o državah, kot je Jordanija, naprimer, je že gospod Preda povedal, da pri njih volilna kampanja traja do samih volitev in še med njimi. In to smo mi razumeli kot nek element lokalne kulture v tej državi. Potem v zvezi s prisotnostjo opazovalcev in eh, to se strani političnih strank, pa tudi organizacij, ki se ukvarjajo z demokratičnimi procesi v sami Jordani, je tudi zanimiv podatek. Preseneča pa med drugim še to, da eh, so na volilnih okrajih kjer glasujejo moški in ženske, v glavnem ločeni vhodi za ženske in moške. Eh, in zanimivo je to, da tam, kjer volijo moški, žensk ni, obratno pa tam, kjer volijo ženske, so tudi moški prisotni. In zanimivo je, da imajo te volitve vendarle značilnosti, ki niso take, kot bi jih pričakovali. Naprimer, v določeni volilni enoti oziroma na volilnem sedežu, naprimer, kjer je kandidatka ženska, v določenem okrožju se je zgodilo, da je ta kandidatka dobila samo tri glasove, tam, kjer so glasovali ženske. In zato nam je to porajalo kar precej vprašanj. Zanimivo je tudi, kako Jordanci sami komentirajo te volitve. Zdi se, da je bil glavni kriterij za izvolitev določene osebe med voljivci ta, kateremu klanu oziroma družini je ta oseba pripadala. In na tej podlagi so glasovali in ne na podlagi, eh, kakršno razumemo v evropski kulturi, kjer kot volitve razumemo neke vrste solidarnostno vključitev vključevanje določenega kandidata v družbi in tako naprej. In zanimivo je tudi opazovati, kako to poteka v okrožjih, kjer ne živijo samo Jordanci, ampak naprimer tudi palestinci ali pripadniki drugih skupnosti, ki se drugače obnašajo v volilnem postopku. Tako da lahko potrdim to, kar je povedal že kolega Preda med menoj, da sam postopek izvajanja volitev lahko ocenimo pozitivno. To je um, sistem, sploh sistem vzpostavitve volilnega registra je takšen, da bi si ga lahko celo v Evropi marsikje vzeli za zgled. saj je bilo možno preverjati identiteto osebe, ki je dejansko šla na volitve. Zelo preprosto. In morebitne nepravilnosti in drugi vidiki, ki so zanimali nas kot opazovalce, um, niso bili prisotni, saj jih je preprečil ravno ta sistem, ki sem ga omenil. Hvala lepa za to, da ste nam podali te pomembne informacije. Verjetno boste predložili tudi dokument, ki bi opisoval priprave Jordanije na evropske programe. V zvezi s tem bo predloženo tudi priporočilo ki bo opisovalo ključno vprašanje. Tudi meni se to zdi zanimiv napet proces, če si ogledam situacijo v arabskih državah v Severni Afriki in pa v arabskem polotoku, ehm, v Jordani in pa v Maroku. Ugotavljamo, da prihaja do ker se nam je zdelo, da prihaja do demokratizacije, do pravih, korokov, do, do pravih koro, korakov. Um, ne vem, če je ta pot bila najboljša, najustreznejša. Seveda se ti dve državi zelo razlikujete med seboj in prav gotovo bomo morali ti dve državi še naprej opazovati. Sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu. Gospa Gomeš je zaprosila za razpravo o tem, gre za izmenjavo mnen o izterjavi zamrznenih sredstev v okviru arabskih revolucij, torej za zamrznjena sredstva diktatorjev in pa drugih osebnosti, ki so bile združ, zrušene v času arabskih revolucij. Ana, izvoli besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Verjetno se spomnite srečanja z nacionalnimi parlamenti na Cipru. Bernardino Leon je nas takrat zaprosil, torej poslance Evropskega parlamenta, da se naj ukvarjamo s to temo in da naj se zauzamemo za odločne ukrepe, eh, politične in tehnične, in to v sodelovanju z arabskimi državami, ko gre za zamrznjeno premoženje. Povedal je, da bomo na ta način postali tudi cenjeni partner vlad in pa prebivalcev držav arabske pomladi. Kot follow-up je moja skupina organizirala seminar, ki je bil odprt za vse. Pripišena sem, da ste vsi dobili povabilo na ta seminar in veseli smo bili, da so ambasije, da so sodelovala tudi veleposlaništva Libije, Tunizije in pa Egipta v primeru Tunizije smo imeli celo visokega strokovnjaka iz odbora, ki so ga ustanovili za ponovno pridobitev zaplinjenega premoženja. Sodelovala je tudi Švica, kajti Švica je ena izmed držav, kjer se nahaja velik del tega premoženja. Švica je v zvezi s tem opravila že kar nekaj dela. Uh, to sega še v čas eh, diktature Markusa na Filipinih. Eh, dejansko smo prepoznali, da tukaj obstaja možnost ukrepanja strani parlamenta in eh, v zvezi s tem bi želela predati besedo Pinu Arlakiju, ki ima nekaj konkretnih predlogov glede tega, kako bi lahko pozvali Evropsko službo za zunanje delovanje, naj sestavi ekipo strokovnjakov, ki bodo pomagali v tem zapletenem pravnem vprašanju in političnem vprašanju. Pogosto namreč ugotavljamo, da prihaja do pomankanja zmogljivosti ali strokovnjakov v teh arabskih državah, torej pri vprašanju, kako se spopasti s tem pravnim problemom. Zato sem predlagala, da bi na osnovi, da bi na ravni parlamenta razmislili o tem, no ta prošnja je bila uložena tudi konferenci predsednikov, torej da bi na naslednjem plenarnem zasedanju marca ali pa aprila pripravile resolucijo in pa razpravo z Evropsko službo za zunanje delovanje o tem, kaj je bilo narejeno za reševanje tega problema. Eh, Pino Arlaki bo pa predstavil konkretne ukrepe, ki bi jih predlagali. Uh, uh, Hvala, gospa Nec. Gospod predsednik, prosim, da bi se k tej temi vrnili na naslednji seji, ko nas bo prisotnih nekaj več. Resnično je sedaj število poslancev premajhno, da bi lahko odločali o tako pomembnem vprašanju. Poslovno sem prisluhnila, ampak mislim, da ne moremo sedaj podati nobenega priporočila, ker preprosto ni prisotnih dovolj kolegov. Mislim, da bi o tem morali spregovoriti, ko nas bo več. Seveda ne želim s tem povedati, da mi nismo pomembni ali kakovostni poslanci, ampak včasih pač kakovo se ne moremo odtehtati pomanka, pomankanja uh, količine. Ja, uh, ravno, to, ravno za to je šlo. Ana je želela uvesti to temo. S to temo bomo nadaljevali kdaj drugič in danes ne bomo sprejemali nobenih odločitev. No, naj vas spomnim na napako napako uh, na dnevnem redu. Uh, naslednja seja bo skupaj z odborom sede ta četrtek, kajti uh, zapisano je, da bo naslednja seja odbora v ponedeljek. To je starejša versija dnevnega reda. Hvala vsem skupaj. Vsi smo jutri zvečer povabljeni tudi na sprejem pri Lady Ashtonovi. Obljubila je, da bomo deležni čudovitega britanskega rdečega vina.